obvestili pristojne službe. Sedaj pa sledi obrazložitev glasov. Explanations of vote. Okay. Um, we start. Začeli bomo s poročilom Bastos. Besedo dajem gospodu Baldassareju. Bal Gospod Baldassare, beseda je vaša. We wait, uh, some minutes. Bomo počakali nekaj minut. Prosim vas, da bolj hitro zapustite dvorano, tako da bomo lahko nadaljevali z obrazložitvijo glasov. Tako da bodo tisti, ki želijo podati to obrazložitev, eh, to lahko storili v bolj mirni dvorani. Onorevole Baldassare. Gospod Baldassare, hvala gospod predsedujoči. Zelo sem zadovoljen s poročilo kolegice Bastos in to eh, sem tudi eh, glasoval sem za poročilo. Žal je velika gospodarska kriza, ki je prizadela Evropo, negativno vplivala na eh, Eh, to, kako sprejemamo enotni trg in sicer tako državljani kot tudi podjetja, pa tudi politična gibanja se negativno odzivajo na to. In to postavlja pod vprašaj eh, dobro delo, eh, ki ga opravlja Evropska unija za krepitev enotnega trga. Če pomislimo naprimer na reformo uh, javnih naročil ali tudi direktivo, uh, na direktivo v zvezi z mudami plačil. Uh, že to gre predvsem za krepitev medinstitucionalnega sodelovanja med Evropsko unijo in državami članicami. To je potrebno. Temeljne ukri, temeljni ukrepi, kot naprimer eh, enotni preventivni ukrep, s tem se deloma zamuja, ker prihaja do eh, medinstitucionalnih konfliktov in nacionalnih egoizmov. V času krize, v kakršnem smo, v kakršnem smo potrebujemo enoten pristop do upravljanja, ki bo omogočil, da se hitro eh, sprejme potrebna zakonodaja za zagon notranjega trga in za krepitev državljanov znotraj, krepitev pravic državljanov znotraj Evropske unije. Hvala, gospod Baldassare. Sedaj pa dobi besedo uh, gospod Filip Juvin. Predsednik, mislim, da v politiki je treba. Eh, gospod predsednik. Eh, v politiki mislim, da je treba govoriti jasno. 20 eh, let enotnega trga nam je prineslo veliko prednosti, ampak o čem govorimo danes? Enotni trg je popoln oziroma polno upravičen samo v tem primeru, Eh, če to koristi industriji in ustvarjanju delovnih mest. Če prakse ne bomo spremenili, kaj se bo spremenilo v naslednjih letih? Eh, premagali nas bodo eh, Kitajska, Japonska in celo Katar, ki delujejo v slabo Evrope in potem ne bomo mogli ne agirati, ne reagirati, ne v gospodarstvu, ne v industriji. In zato je sedaj skrajni čas, da oblikujemo pravo politiko za zaščito uh, enotnega trga, za zaščito EU. Hvala, gospod Juven, sedaj pa dobi besedo. Gospod Zaniki. Not... Uh, ki pa je ni v dvorani. Eh, gospe Canikini. Konstantle eh, Grip je na vrsti naslednja. Eh, hvala, gospod predsednik. Kot članica odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov sem bila zelo zainteresirana, kar zadeva poročilo Bastos, kajti tu gre za zaskrbljenost državljanov in podjetij to poročilo eh, smo pravzaprav vodili skupaj za razpravo o 20-letnici enotnega trga. Že 20 let obstaja prost pretok blaga, storitev in eh, oseb in kapitala. In to bi moralo tako biti v tem našem enotnem trgu, našem enotnem življenjskem prostoru. Posebej zanimivo se mi je zdelo, da je med zaskrbljenostmi čisto spredaj opisan problem priznavanja eh, poklicnih kvalifikacij. In Mislim, da moramo tu delati zelo činkovito v prihodnje. To državljani od nas prečakujejo, samo tako lahko v bližnji prihodnosti napredujemo. Potrebujemo postopke za um, priznavanje eh, dokazil usposobljenosti, ki bodo hitrejši, učinkovitejši in tudi stroškovno ugodnejši. To je zelo pomembno. Eh, kot eh, poročevalka v Senci ELS v zvezi s tem poročilom, aktivno sodelujem z člani odbora in priimko, eh, zato da bi se ustrezno odzivali več mobilnosti za več Evrope. To je tisto, eh, kar državljani nas pričakujejo. Hvala, gospa Legrip. Sedaj pa ima besedo gospod Oriste Rosi. Hvala, gospod predsedojoči. Da bi imeli skupen notranji trg, eh, je treba spoštovati predvsem tudi strategijo 2020. 2020. Gre za eh, gospodarsko rast in za zaposlovanje, kajti to je povezano z upanjem državljanov in podjetij. Sem za besedilo tega poročila, kajti daje pravičn, pravilne povdarke med eh, pričakovanji in eh, realnostmi. Treba je upoštevati fiskalna vprašanja, DDV in tako naprej. Državljani danes so nezaupni, kar zadeva Evropo Evropsko unijo in treba je okrepiti sodelovanje z državami članicami, da bomo povečali konkurenčnost in ustvarili nova delovna mesta, da bomo več eh, vlagali v raziskave in razvoj in tudi v teritorijalno kohezijo. Treba je povdariti pomen naših eh, kakovostnih izdelkov, potem treba je znižati eh, stroške energije, ki so za podjetja pogosto največji strošek in tudi otežujejo spostavitev enotnega trga. Hvala, sedaj pa ima besedo gospod Ripa. Hvala, predsednik, in sicer sem glasoval za poročilo. Bil sem zelo zadovoljen nad tem, eh, da se to pogumja podjetnike, mlade, ki želijo študirati v tujini, da se jih finančno podpira. In dobro je, eh, da so upoštevani ravno najšipkejši potrošniki. Prav tako poročilo govori o tem, eh, da eh, komisija zasleduje informacijsko kampanjo in da naj bi posledice tudi ovrednotila. Dejansko je treba doseči ciljne skupine, doseči potrošnike, kajti sicer samo razmetavamo z pičlimi viri. Eh, upam, da bomo s tem našli nove možnosti, da bomo pomagali eh, situaciji potrošnikov in malih eh, podjetnikov tako, da bo več prostega pretoka, več zaupanja. Hvala, gospod Ripo, sedaj pa ima besedo gospod Niridiva. Gospod predsedujoči, po čaščenega se čutim, da ste se odločili, da danes govorite angliško. To me zelo veseli. Hvala lepa. 20 pomislekov je. Yeah ki, eh, na katerih je fokus. Eh, ti so seveda pomembni, kar zadeva poklicno, poklo, poklicna kvalifikacija, potem države članice, ki eh, torej pravice v zvezi z denovanjem, potem pravice s pokojninami in tako naprej, kar je bolj pomembno v Evropski uniji, kjer se zelo hitro veča brezposlenost, je ustvarjanje delovnih mest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 zagon Uh, eh, uh, eh, ustvarjanje delovnih mest in to lahko storijo samo mala in srednje velika podjetja, ki so avangarda pri ustvarjanju delovnih mest in pri zagonu gospodarstva. In to poročilo to povdarja in zato ga tudi podpiram. 35 odstotkov uh, evropskih državljanov nič ne vedo o enotnem trgu in ne razumejo zakonodajnega okvira in ne razumejo naših ured. To, kar potrebujemo, je manj zakonodaje. Uh, Torej, treba je eh, nagraditi eh, podjetja in tudi državljane za, moč, za eh, odločno delo. <laughs> Gospod Deva, moja angliščina ni perfektna, ampak se eh, jo učim. Sedaj pa ima besedo gospod Angelis. Hvala, gospod predsedujoči. Enotni trg je velik dosežek in danes eh, bolj kot kdajkoli prej element za doseganje ambicioznih ciljev eh, strategije Evropa 2020. 20 let enotnega trga je dolgo obdobje, kljub temu pa nas še čaka veliko dela in zato je ob taki slovesnosti treba ponovno zagnati enotni trg, treba se ozreti v prihodnost in uresničiti to, kar še manjka. Skupna politika na področju energetike, to je danes neophodno potrebno, da se zagotovi vsem evropskim državljanom eh, zanesljiva preskrba s čisto energijo po dostopnih cenah, da se odpravijo ovire za enotni trg. To bo odločno v sedanji ekonomski in socialni krizi, ki je zadela Evropo, kajti to bo prispevalo k inovacijam, k rasti, k eh, razvoju, k povečanju konkurenčnosti, predvsem pa k novim delovnim mestom. Hvala. Hvala, gospod De Angelis. Sedaj pa dajem besedo gospej, eh, gospej Moniki Makove. Thank you, <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči. Podpiram eh, sporazum med Evropskim parlamentom in komisijo. Enotni trg je bil oblikovan, da se poveča trgovina med državami članicami brez ovir. Eh, kljub temu pa eh, danes žal še nismo tako daleč. Moramo zagotoviti našim državljanom, da so koristi iz članstva v EU torej da imajo koristi iz članstva v EU in da spadajo v isto skupnost. Da bi to postala realnost, moramo še naprej poglobiti enotni trg. To bo povečalo konkurenčnost, gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest in tudi socialne koristi eh, za katere potrebujemo denar, bodo večje. To moramo popolniti, izpopolniti. Kako bomo to storili in sicer s harmonizacijo, Eh, naprimer z enotnim železniškim sistemom, potem moramo vzpostaviti standarde za MSP-je, manj zakonodaje in tudi bolj jasno zakonodajo. Harmonizacija usklajevanja je vitalnega pomena za enotni trg in tudi za naše državljane. Hvala. Hvala, gospe Makobej, sedaj pa ima besedo gospod Adam Biela. Bardzo, panie przewodniczący, celem jednolitego rynku. Hvala, gospod predsedujoči. Cilj eh, enotnega trga je prost pretok blaga, storitev in ljudi in to naj vodi v trajnostni razvoj in rast. Ampak državljani imajo določene težave z brezhibnim delovanjem vsega tega, predvsem zaradi zakonodajnih brzili in informacijskih brzili in zato eh, moramo državam članicam in tudi komisiji posredovati določena priporočila za usklajevanje, harmonizacijo notranjega trga in to Tu je treba vključiti države članice, naprimer harmonizacija kvalifikacij, dostop do zdravstvenih storitev, do bančnih storitev, moramo podpreti vzpostavitev enotnega digitalnega trga v korist podjetnikov in eh, uporabnikov. Torej moramo si prizadivati za posodobitev javne administracije. Treba je vnesti, eh, uveljaviti, uvajati več eh, sodobnih tehnologij. Podpiram komisijo, parlament in tudi svet pri tem, da bi državljani imeli več eh, možnosti se vključiti v zakonodajni proces. Gospod Kelly, Hvala, gospod predsedujoči, rad sem podprl to poročilo. In čim hitreje nam uspe izboljšati enotni trg, tem eh, bolje bo za vse. Eh, raj, eh, hitreje bomo išli iz recesije in to bo prispevalo tudi k gospodarski rasti. Seveda gre za pomisleke podjetij in državljanov um, No, ampak kar je še huje, je, da e, se velika večina državljanov sploh ne zaveda tega enotnega trga in tudi koristi. In zato potrebujemo ustrezne, ustrezne priporočila in treba izpopolniti ta enotni trg. Želim povedati dve stvari, predvsem potencial uh, uporabe elektronske trgovine in interneta. To, uh, Eh, to je, tu je izziv za Evropsko unijo in drugič priznavanje eh, kvalifikacij v Evropski uniji. Hvala. You, Ms... Hvala, gospod Kelly. Elena Basesko je na vrsti naslednja. Hvala. Tudi jaz sem glasovala za to poročilo, kajti eh, uveljavitev eh, enotnega trga je eh, bistvenega pomena za. Eh, gospodarsko rast in za zaposlovanje. Obstajajo pa še določene ovire eh, tudi za pretok delovne sile in to je treba eh, premagati čim prej, tako da bodo državljani lahko uživali vse pravice. Romunski državljani se še soočajo z omejitvami, ki niso upravičene, treba jih je odpraviti. V eh, času ekonomske krize je to še tem bolj pomembno, da se odpravijo ovire, ki še obstajajo. Tako bomo lahko prispa, prispevali k inovaciji, k konkurenčnosti in k um, spostavljanju zaupanja e, tudi v trg dela. Želim tudi boljše skupne upravljanje, pri čemer je treba upoštevati predvsem e, krepitev sodelovanja. Mislim, da mora biti v središču predvsem socialna in ekonomska korist državljanov. Hvala, gospa Bazisko. Sedaj pa sledi obrazložitev glasovanja o trgovinskih pogajanj EU z Japonsko in besedo dajem gospodu Divi ponovno. Mislim, Gospod predsedujoči, najlepša hvala. To je zelo pomembno poročilo. Japonska je drugi največji trgovinski partner po, uh, eh, Kitajs za Kitajsko z EU in Japonska je tudi veliko investirala v Evropsko unijo. Uh, avtomobili, avtomobilska industrija in tudi pri nas v, v Združenem kraljestvu je veliko delovnih mest, ki si jih imamo zahvaliti investicijam Japonske v ekonomijo EU. In tudi mi naj bi več vlagali v japonsko ekonomijo. To, zato moramo vprašati Japonsko, pozvati Japonsko da ne ohranja kvantitativnih tarif in restrikcij in da odpre restribucijsko mrežo za izvoz eh, tudi storitev. Včasih je težko izvažati eh, na Japonsko zaradi načina njihovega poslovanja. Torej moramo uspeti postaviti enake pogoje za vse, da bomo imeli boljši dostop do japonskega trga in do japonskih potrošnikov, enako kot smo jim mi omogočili dostop do naših trgov in prodajamo njihove proizvode našim ljudem. Ampak mislim, da je to zelo dobro poročilo. Hvala, gospod Deva. Gospod Adam Bilan. Evropska unija in Japonska skupaj. Eh, sta predstavljata eno petino eh, svetovne trgovine in veliko japonskih proizvodov je znanih po vsem svetu. In eh, moramo eh, izboljšati možnosti za naše podjetnike, da povečajo izvostja. Dobro je, da se začnejo ta pogajanja, gre eh, predvsem tudi za vprašanje intelektualne lastnine, konkurenčnost podjetij, potem eh, odprava netarifnih ovir. Eh, ampak treba je eh, ta pogajanja bolj sistematizirati. Moramo pa seveda tudi upoštevati uh, uh, moramo pa spremljati tudi po pogajanjih izvajanje vsega tega. Um, in tudi, če upoštevamo uvoz, moramo vedeti, da je treba predvideti bilateralne eh, zaščitne ukrepe, predvsem na področju avtomobilske industrije, da to ne bi povzročilo velike obremenitve za evropsko industrijo. Čaba Sogor. Hvala, gospod eh, predsednik. V trenutni ekonomski krizi ne smemo pozabiti, eh, da eh, mora eh, EU se zoprstaviti eh, svetovni eh, konkurenčnosti, da bo naslednje stoletje, stoletje Azije, Kitajske in drugih uspenjajočih se držav, držav ASEANA, Malizije, Indonizije, eh, Vietnama, ki bodo sposobne izjemnih dosežkov. In v tej situaciji moramo eh, storiti vse, eh, da eh, bomo eh, Eh, stike z temi regijami še naprej dobro razvijali. Eh, s temi že sicer do sedaj dobro sodelujemo. Korak naprej je sporazum z Japonsko, eh, ki bo povzročil bistveni uspon sodelovanja z Japonsko in od tega bosta imela korist oba partnerja. Zmanjšanje trgovinskih ovir ni najtežja naloga. Eh, pomembno je zmanjšanje eh, netarifnih eh, trgovinskih ovir, ki jih bo potrebno prav tako zmanjšati. Evropa mora posvetiti več pozornosti državam vzhodne Azije, trgovanju z to regijo, kajti tu je še ogromen potencial. Hvala. Charles. Charles Stenok, gospod predsedujoči, tudi jaz se želim, vam želim čestitati k, uh, k vaši odlični angliščini tudi sam bi rad govoril enkrat v uh, jeziku Danteja. Torej, Japonska ni samo liberalna demokracija in pomemben zaveznik, tudi tretja največja ekonomija na svetu in uh, kjer se veliko proizvaja in tudi veliko uh, proizvodov potroši. Uh, eh, kombiniran eh, uvoz in izvoz je 1,16 milijard evrov. Torej, eh, proizvajalci in tudi potrošniki morajo imeti korist od tega in ta, eh, to sodelovanje je treba eh, konsolidirati, potrebujemo strateška partnerstva, kjerkoli jih najdemo. Če to primirjamo tudi z uh, Eh, Indijo in Kitajsko, potem moramo tam eh, uveljaviti takšne elemente, ki jih imamo v pogajanjih z Japonsko. Mislim, da so politični odnosi med Evropsko unijo in Japonsko se vedno bolj okrepili in tudi ta sporazum mislim, da lahko koristi objem. Eh, Hvala tudi za prijazne besede. Hvala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 kajti drug za drugega smo e, izjemno velik trgovinski partner, e, stotine milijard evrov se je že pretakalo. E, Japonska je prisotna v Evropi, to vemo z naših industrijskih trgov. Vendar pa je potrebna recipročnost. To je zelo bistveno v okviru trgovinske politike. Nekoristne carine bi morali sedaj ukiniti. Tudi Evropa sedaj potrebuje rast. In mislim, da morata od tega imeti korist obe strani vedno moramo misliti, ko se odločamo, da smo mi sami skupnost vrednot. Odnose z Japonsko je treba okrepiti, kulture so sicer zelo različne, vendar pa delimo skupne evropske vrednote. Ehm, Naprimer, kar zadeva pravno državo ehm, in tako naprej. Explanation. Hvala, gospod Akula. In zadnji eh, je na vrsti gospod Kelly. Hvala, gospod predsedujoči. Moram reči, da zelo spoštujem Japonsko. To je krasen narod, eh, zelo inteligentni narod in eh, ter dodelajo veliko eh, napredka, so storili v zadnjih letih. Seveda so trenutno tudi v večji stiski zaradi tsunamija, zaradi Fukushime in drugih dogodkov, ampak v prihodnosti bodo spet storili napredek in mi kot Evropska unija jim moramo pri tem pomagati s tem, da spostavimo eh, eh, prosto trgovino z njimi. In pomembna, eh, pomemben vidik so javna naročila. Morajo spremeniti svoj pristop do javnih naročil na japonskem. Ena od najpomembnejših točk za ta svoboden trg med Japonsko in Evropsko unijo je eh, to, da moramo vedeti, da mora to biti v korist obema. Zadnji, zadnja pa je Ana Zaborska. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, gospod predsedujoči, sicer nisem prosila za besedo, ker se želim odzvati ker se nočem odzvati na, ta, na to konkretno poročilo, ampak ko smo poročili, eh, govorili o poročilu Birgit Schneider Jastram, želim povedati naslednje. Eh, pri ustnem amandmaju so nekateri ustali eh, in to povesti. Bilo je glasovanje povesti. Gospod Cashman je uporabil pravico govora, da nas je diskreditiral. Evropski parlament pogosto povdarja človekove pravice in vsak ima pravico glasovati po svoji vesti. In žal se je danes zgodil ta incident. Hvala. Hvala. S tem prekinjamo zasedanje do treh popovdan. Hvala in dober tek.